Ja. kolegi glasovali bomo. spoštovani kolegi prvo poročilo prvo glasovanje se nanaša na poročilo gospe regner in gre za zahtevo za odzem imunitete stevu brewaju.